oblasti so nam sporočile, da bo poslanec poslal gospod Lupi, ki je še vedno minister za transport in infrastrukturo. In njegova služba je ne skladna z, z položajem evropskega poslanca v skladu s sedmim členom odstavko 1 in 2 akta 20. septembra 1976. Sedaj gremo na njen red in to je izvolitev podpredsednikov Evropskega parlamenta.